Mes chers collègues, bonjour. Drage kolegice in kolegi, dober dan. No, začeli bomo. E, torej, e, začeli bomo e, s, s, in slecite samo suknič. Hvala. Dnevni red je sprejet, če, man, če nima nihče nič proti. Eh, sporočila predsednice teh ni in začeli bomo s tretjo točko kohezijska politika eh, in promocija trajnostnega eh, prometa. Pročevalec je gospod Zlotovski. Gospod Zlotovski, takoj vam dam besedo. na koncu razprave eh, oziroma na, potem dobijo besede poročevalci v senci in potem vsi drugi, ki želijo spregovoriti. Prosim, gospod Zlotovski. Eh, dober dan, gospa predsednica. Eh, no, eh, vesel sem, da lahko začnemo naše delo v ta, s tako pomembno temo. E, tu gre za spodbujanje trajnostnega prometa in odprava oskih kar v ključnih omrežnih infrastrukturah. E, pripravili smo mnenje za regiji in zato smo seveda zelo omejeni po formatu. Tu lahko samo e, omenim določene teme, ne morem pa iti v globino. Ena stvar ostaja jasna, kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj eh, kot eh, Eh, tudi mehanizem za povezovanje Evrope so ključni viri za investicije v prometne infrastrukture in to se v prihodnje ne bo spremenilo. 70 milijard eh, evrov eh, je pripravljenih za obdobje 2014-2020 za prometno infrastrukturo. Od tega prihaja Mm. Eh, del eh, eh, iz kohezijskih skladov in del iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S tem želimo okrepiti promet. Promet je ključno področje, ki prispeva k gospodarski rasti in povečuje konkurenčnost regij. Regije, regije vedo, kaj potrebujejo in vedo, da potrebujejo prometno infrastrukturo za razvoj eh, gospodarstva, eh, za razvoj eh, trga in za povečanje teritorijalne in gospodarske kohezije. E, torej, ni se veliko spremenilo, vendar kot sem tudi zapisal v svojem mnenju, je bil uh, uh, napredek pri um, omrežju TNT omejen. Podatki Evropske komisije so grozljivi, uh, saj vidijo zelo majhno absorpcijo investicij. Načrtovanih je 9600 km in samo 1900 je bilo odobrenih. Eh, kar pa zadeva investicije v železniški promet, tu so statistike še hujše. 700 eh, tisoč eh, kilometrov je bilo načrtovanih in odločitve so bile sprejete samo o 982 kilometrov. in tudi pri eh, železniških povezavah eh, je prav tako slabo. Pozivam komisijo, da preveri, kako lahko opravimo, odpravimo te omejitve. Od leta 2007 do 2013 eh, smo investirali 81 milijard evrov, kar je skoraj da ena tretjina vseh evropskih strukturnih skladov za investicije um, mi ne smemo uh, dovoliti, da pada rast eh, in uh, zlasti, ker eh, moramo računati s tem, da se bo obseg prometa povečal za 50 odstotkov. Mnoge države članice pa očitno zaostajajo, kar zadeva dokončanje skupnih ciljev na področju prometne politike, zlasti, ko eh, primerjamo eh, zahodnoevropske države z vzhodno in srednjeevropsko evropskimi. Investicije ne ustrezajo potrebam najslabše eh, razvitih evropskih držav. Zato, kolegice in kolegi, vas pozivam, da pokažete neko prožnost, eh, da lahko na nek način zapremo te razlike, eh, te prepade, ki obstajajo na področju infrastrukture. Državam članicam dosti krat tudi ni lahko eh, upravljati različne sklade. Mi moramo pripraviti nek svežen za države članice, da v njih povišamo eh, zavedanje o teh skladih pri manjših državah članicah je tudi težko uh, upravljati uh, javno-zasebna partnerstva. Mi potrebujemo tudi uh, soliden sistem nepovratnih sredstev in ne smemo se opirati zlo, zgolj na finančne instrumente. Finančne instrumente niso najbolj primerni za investicije uh, v železniško infrastrukturo in podobno. Uh, mi moramo okrepiti sistem nepovratnih sredstev, rešitev, ki obstaja pomembno, uh, pomemben instrument tudi za zbiranje zasebnega kapitala. Mi moramo imeti ustrezen uh, okvir tudi po letu 2020. Uh, ni dvoma, financiranje na področju eh, prometne politike ne sme biti zmanjšano. Mi ta denar potrebujemo za to, da vzpostavimo eh, skupno eh, evropsko prometno področje. Eh, Eh, države članice se soočajo s podobnimi izzivi glede eh, financiranja eh, prometne infrastrukture. Soočajo se z malo proračunskih sredstev. Mi potrebujemo vzorna prometna omrežja. Levji delež za prometne projekte pa prihaja iz držav članic in tega ne smemo pozabiti. Hvala lepa, gospod Stotovski. Takoj bom odprla razpravo. Najprej gospod Vin eh, van den Kamp. Eh, gospa predsedujoča, eh, hvala lepa. V veliko veselje mi je, da danes nadomeščam gospoda Marineskuja, ki je poročevalec v senci za ELS. žal pa danes ni mogel priti in tri opombe bi imel. Moja tri vprašanja so pravzaprav tudi del poročila gospoda Zlotovskega. Tu gre za uresničevanje koridorjev TNT. države članice zaostajajo pri načrtovanju in to velja tudi za sofinanciranje koridorjev eh, in to je seveda slabost. Eh, mi smo pred kratkim uvedli koncept eh, use it or lose it, uporabi ali pa izgubi in ne vem, ali lahko gospod Zlotovski nekaj pove v zvezi s tem. Potem kohezijski sklad. Mi smo sedaj pravzaprav v formalnih in neformalnih pogajanjih s eh, eh, naslednjo finančno perspektivo in tu gre tudi za vprašanje sredstev CEF. Eh, tu imamo velik problem in um, instrument za povezovanje Evrope se je v preteklosti eh, izkazal za zelo koristnega. Imam pa še vprašanje eh, v zvezi z eh, sosednjimi državami. Če si ogledamo prizadevanje gospe Bulc in gospoda Han, vidimo, da očitno želimo vzpostaviti povezave proti Moldaviji dolge povezave od Polske do Romunije proti Moldaviji in ne vem, eh, ali eh, se tej točki posveča še vedno veliko pozornosti, eh, saj se naše železnice ne ustavijo pri meji. Gospod Ertug, za gospod Grapini ne, nikogar ni, gospod Telinčka. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Torej, jaz bom eh, govoril predvsem v imenu Matajs van Miltenburg. Eh, hotel sem eh, skoraj da govoriti nizozemsko, ker govorim na mesto njega, vendar on je zbolel tako zelo, da uh, mu ni uspelo priti sem. Sicer ni resno bolan, vendar kljub samo je neprijetno. V njegovem imenu želim povedati, da pozdravljam mnenje, da pa kot drugi eh, kolegi ima tudi on določene pripombe. Najpomembnejše je, da se odpre možnost, da se uporablja ta eh, Evropski sklad za regionalni razvoj, eh, kohezijski sklad eh, za te čezmejne projekte. Mi moramo zaključiti mrežo TNT, tudi za manjše projekte potrebujemo evropska sredstva. Potem imam imamo tu opombo glede druge eh, točke, želimo tu ex ante pogojevanje, pripravili bomo eh, spremembe za ta odsto, odstavek in potem odstavek štiri. On misli, da e, ni treba povečati nepovratna sredstva. E, omenja tudi pomen javno-zasebnih partnerstv in po njegovem mnenju je to prava pot naprej. To je vse, kar sem hotel povedati v imenu kolege. E, hvala lepa. E, gospod Lopez, prosim. Bent, eh, Nós temos algumas. Hvala lepa, gospa predsedojoča. E, eh, mi imamo nekaj pripomp glede tega mnenja. Pripomp načelne narave. Zlasti, ko gre za ustvarjanje ravnovesja med potrebami in kohezijsko politiko in ustvarjanje eh, notranjega trga. Mi želimo doseči cilje, ki se definirajo seveda tudi s pomočjo kohezijske politike. Eh, določbe notranjega trga eh, same ustvarjajo določena eh, oska grla. To ne koristi ustvarjanju kohezije, temveč povečuje razkorak med državami članicami. Obstajajo razkoraki v politiki in tudi v prometni politiki ni nič kaj drugače. E, tudi strategija za, notranja, za notranji trg. Uh, je tudi vplivala na ta dva dokumenta. Mi torej menimo, da je potrebna strateška vizija za ta sektor. E, in te uh, strateške vizije javni sektor nima, čeprav bi moral uh, uh, imeti tako vizijo. Poleg tega tudi nimamo uh, jasnih, uh, jasno naštetih. Uh, Eh, nalog javnih organov, če govorimo naprimer o javno-zasebnih partnerstvih. Eh, države članice so pretirano izkoriščale ta javno-zasebna partnerstva. Eh, to je prineslo tudi velike stroške za gospodarstva, pa tudi za prebivalstvo. Eh, kajti prebivalstvo je dobivalo slabše storitve, ki pa so postale dražje. Mi govorimo naprimer o tem, eh, da se odpravljajo omejitve v železniškem eh, sektorju, na železniškem sektorju področju eh, dajejo koncesijo javno-zasebnim partnerstvom, s tem se povišujejo stroške rabe in občine eh, nimajo več nobenega dostopa do železniške mreže. Eh, v skladu s strukturnimi skladi pa bi to morali imeti. Torej, naše mnenje nekoliko odstopa odstopa od tega mnenja, po našem mnenju, bi morali strukturni skladi služiti prometni politiki, eh, voditi bi morali v boljšo infrastrukturo, odpravljanje oskih grl, na ta način želimo pač dati prispevek makroekonomski politiki držav članic. Hvala lepa, gospod Kramer. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za njegove besede in za mnenje. Eh, seveda je to centralna tema, regionalni razvoj znotraj Evrope in eh, ta odbor je skupaj z odborom regij imel dobro sodelovanje in uspelo nam je doseči, da komisija poskrbi tudi za čezmejne povezave. E, že leta in leta investiramo milijarde evrov v e, evropski železniški prostor, vendar vse skupaj se ustavi na mejah. In zadnji stavek, kjer ste rekli, da je treba upoštevati države članice. No, to je. Eh, pomembno, kaj ti eh, države članice eh, ne vidijo, kje je dodana evropska vrednost, eh, temveč vidijo samo svoje nacionalne interese in to, kakšne so naše izkušnje. In zato je dobro, Eh, da je komisija sklenila, da bo 110 milijonov evrov dala na voljo za te eh, čezmejne eh, odseke. Potem, kako ravnajo države članice z denarjem? Od Münchna do Berlina so progo skrajšali za dve uri, 10 milijard evrov je to stalo. Strajalo je 20 let in Evropska komisija je dodala 500 eh, milijonov evrov. Vendar obstaja vrzel 50 km eh, med Kotpusom eh, in Polsko mejo. Tu gre za povezavo Berlin-Vroclav, in ne komisija, ne države članice, že 25 let niso pripravljene zapreti to vrzel, čeprav je to malenkost v primerjavi z desetimi eh, milijardami. Potem ste omenili 110 milijonov, to je lepo. Pozvali smo eh, države naj prijavijo projekte. Nemčija eh, je predlagala projekt Elster Werder Hoka, vse je bilo razčiščeno, financiranje je bilo že urejeno na nacionalni ravni, potem so pa ugotovili, da obstaja evropski denar, potegovali so se eh, eh, zanj eh, in naredili to, kar bi itak naredili. Dobro bi bilo, če bi komisija rekla, denar boste dobili samo, če zaprete vrzel med Kotpusom in Polsko mejo. Komisija mora bolj bedeti nad dodano vrednostjo na evropski ravni. Potem moramo skrbeti tudi za povezljivost, interoperabilnost. Tudi tu mora biti komisija bolj odločna, Naprimer, imeli smo uh, proge, uh, ki so bile povezane, vendar nismo imeli nobene uh, lokomotive, ki bi lahko vozila po vseh. Uh, po, za razliko uh, nacionalnih držav imamo Eurovelo. Uh, Poti to so dolgo, dolge kolesarske poti. Zato pa je na volju tudi evropski denar. To je treba tudi upoštevati. Eh, majhen odsotek je treba nameniti timu, saj se s tem eh, spodbuja eh, kolesarski turizem, ki je pomemben za odročne regije. Potem sem se naučil še nekaj. V državi Brandenburg v Nemčiji 23 odsotkov vseh turistov je kolesarskih uh, turistov in uh, kolesarji na, dena, na dan porabijo trikrat več denarja kot tisti, ki potujejo z avtomobilom. To moramo tudi upoštevati. N ni treba. Uh, zagotavljati več denarja. E, mi potrebujemo drugačno politiko. Če bomo nadaljevali tako e, kot sedaj, da nas zanimajo samo veliki e, projekti, ki bodo dokončani čez 30 let, mali nas pa ne bodo zanimali, potem ne bomo dosegli nič. Torej, dodana evropska vrednost mora imeti prioriteto. Komisija mora tu eh, poseči. Pozdravljamo teh 110 milijonov, to je dobro, eh, eh, v to smer moramo iti naprej. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Monsieur Riquet, la parole est à vous. Uh, hvala, gospod Kramer, gospod Rike. Uh, eh, hvala lepa, gospa predsedujoča, posem kratek bom. Rad bi povedal, da ne gre za obseg sredstev. Strinjam se uh, s poročevalcem, da moramo bolj ohraniti ovojnico. Eh, tu zlasti gre za vprašanje, kako upravljamo z evropskimi skladi eh, na področju politike konkurenčnosti, kohezije. Eh, denarja ne smemo namenjati prometu. To je bilo izglasovano. Drugič, ko delate na področju kohezijske politike? na kohezijskem območju eh, je upravljanje eh, koncentrirano. Mi eh, ne moremo od držav zahtevati, da se ukvarjajo z velikimi evropskimi projekti, ki imajo veliko dodano vrednost za Evropo in da opustijo svoje projekte. To ne bo šlo. kadar imamo uh, tudi javne razpise, uh, imamo pač različne kakovosti in količine in dosti krat se sploh ne upošteva evropska dodana vrednost. Torej ne gre za obseg, temveč gre za upravljanje. Problem uh, kohezijske politike je v upravljanju, v koncentraciji. Uh, in na dosedanji način ne bomo dosegli nikoli eh, dodane evropske vrednosti. Eh, potem eh, instrument za povezovanje Evrope. Poglejmo si tu rezultate. Bili so bolj uspešni od vseh drugih kohezijskih projektov. Torej, problem ni denar toliko kot samo upravljanje. Eh, to vidimo, ko si ogledamo rezultate. Ko je upravljanje slabo, so tudi eh, rezultati manj zadovoljivi. Hvala lepa, gospod Rike. Sedaj dajem besedo gospodu Vason Liner iz eh, komisije. Prosim. Hvala lepa, da ste nam dali besedo o dveh stvarih bi na kratko spregovorili. Najprej odstavek D. Tu je povedano, koliko denarja eh, je eh, na voljo s pomočjo eh, Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada. Tu želimo še povedati, da uh, instrument za povezovanje Evrope predvideva še dodatnih 24 milijard uh, evrov. Potem smo pa imeli še eh, približno 11 milijard prenosa sredstev. Uh, Potem eh, se v drugem odstavku govori o tem, da je zelo malo izbranih projektov. Imamo najnovejše podatke iz januarja o uresničevanju eh, uh, kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tu gre za podatke iz leta 2017 in Ehm, izbranih projektov je bilo za 61,5 odstotka, eh, pri TNT 64 odstotka, če se ogledamo železnice v osrednjem TNT eh, omrežju 66 odstotkov, eh, potem tudi pri kohezijski politiki vidimo obetavne številke velik del proračuna eh, je že namenjen eh, konkretnim projektom. Eh, potem ehm, regi navaja število kilometrov iz maja 2017. Od takrat se je veliko zgodilo. Ehm, ob koncu leta 2016 se je eh, zaščita nacionalnih eh, alokacij eh, v skladu z instrumentom za povezovanje Evrope končala in tudi predhodno obdobje se je zaključilo. Če si pa ogledamo poznejše obdobje, čas potem, je Eh, iz projektov bistveno več. Hvala lepa, gospod Zlotovski dobil besedo. Merci, euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, hvala lepa kolegom za komentarje in sodelovanje v razpravi. Eh, upam, da boste še poslali dobre predloge sprememb, da bom lahko uh, te predloge vključil v samo mnenje. Naj eh, se navežem na to, kar je povedal gospod eh, Van de Kamp. To načelo eh, izkoristi ali izgubi, glede tega sem zelo skeptičen. Vem, da če nečesa ne razvijajo, se tudi ne plača in potem ceste ni. Tu gre za izgubo. Nekatere države članice niso kos. E, in e, samo temu in ne znajo izkoristiti priložnosti, ki se jim ponujajo. In mi moramo tudi izboljšati pretok informacij o sredstvih, o skladih, o tem, kako priti do finančnih sredstev. In tu bi se ustavil in upam, da bodo predlagane dobre spremembe in da jih bomo lahko vključili v mnenje, eh, saj pravzaprav ni eh, nobenih političnih razhajanj med nami. Hvala lepa. Hvala, gospod poročevalec. Naj spomnim, da je rok za uložitev predlogo sprememb 22. februar ob 18. uri. Gremo naprej. Naslednja točka, razrešnica 2016, Evropska komisija in agencije. Snutek mnenja za ustavnostni odbor. Več poročevalcev imamo tu. Kolegica Demonte, kolega Ferber, Dalunde, kolegica Meissner, potem ponovno kolegica Demonte, ki je zadolžena za agencijo Cesar. In kolegica De Monte, začeli bomo z vami, prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala poročevalcem v senci, vsem kolegom, ki so posredovali predloge spremim. 20 jih je in posredovali smo tudi kompromisni predlog, ki je bil oblikovan. Iz osnutka vidimo, da še nismo napredovali, kot bi morali, in upamo, da bodo koordinatori lahko podrobneje preučili zaključene projekte in vse izboljšave, do katerih je prišlo, kot tudi, da bodo opravili analizo neravnovesij, ki zaenkrat obstajajo v Evropski uniji med državami članicami. Pri tej točki bi podala še en predlog za komisijo in za parlament. In sicer, da bi oblikovali mehanizem ocenjevanja dodane vrednosti evropskih skladov, zato da bi zaključili oblikovanje omrežji TNT. Kot sem rekla, morali bi imeti podrobno analizo možnosti doseganja rezultatov s temi sredstvi, zlasti v okviru novega večletnega finančnega okvira. To je bilo upoštevano, to vidimo tudi v predlogih kolegov. Vsekakor moramo poskrbeti za to, da imamo potrebno tehnično podporo. Zato hvala še enkrat kolegom za vse prispevke. Hvala. Sedaj pa kolega Van de Komp v imenu kolega Ferberja, ki ga ni tu. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Markus Ferber je preučil razrešnico, sestavil poročilo pri dveh razrešnicah, se posvetoval, to obravnaval. Mislim, da tu ni nobenih spornih vidikov. Jutri ga bomo lahko na glasovanje. Hvala, kolega van de Komp. Sedaj pa kolega Dalunde, prosim. Kje če? Hvala, predsedajoča. Najprej bi začel z EASO, odgovoren sem za to. Prejeli smo predloge spremem kolegov o pomembnih temah, o goljufeji, kodeksu ravnanja, raziskavah in brexitu. Podpiramo te predloge razen enega. Še vedno menimo, da bi bilo vredno preučiti uredbo, da bi videli, kako je s kumulativnim presežkom, če se lahko porabi ali ne, zato da bi naše vere dobro in modro porabili. Tako da ne podpiramo četrtega predloga. Glede drugih eh, razrešnic, tu govorim tudi o naskrižju interesov, o predlogu Bajs Avkata. Torej, upoštevali bomo to, kar je bilo sprejeto. Hvala, kolega Delunde. Gesine Meissner sedaj. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pri meni gre za EMSO, razrešnico za EMSO. EMSA je svoje delo upravljala zelo dobro. Uh, je prihranila nekaj eh, kadrov, čeprav potrebuje več kadrov, sedaj bodo povečali število, vse je v najboljšem eh, redu. Eh, zelo malo predlogov sprememb smo imeli, samo štiri in te smo združili v en kompromis in mislim, da bo vse šlo soglasno. Poročevalci v Senci so bili istega mnenja kot jaz in pri kompromisu Eh, smo izkoristili sinergije eh, in upoštevali sinergije z drugimi agencijami, naprimer pri begunski krizi. Eh, tu je EMSA sprejela več nalog. Torej vse je v redu, vse v najboljšem redu. Hvala, kolegica Majsner. Kolegica De Monte, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi pri tem predlogu bi se rada zahvalila kolegom za vse prispevke. Imeli smo 12 predlogov sprememb, ni pa bilo nobenih večjih težav. Videli smo predlagan dogovor glede nekatere vsebine, da bi imeli oceno stroškov, da bi opravili tudi analizo učinkovitosti večletnih pogodb, preden se objavijo razpisi to je nekaj, kar bodo lahko vsi podprli, kajti to je skladno s splošnim postopkom za objavljanje razpisa. Torej, tu ni težav pri tem osnutku mnenja. Hvala, kolegica Demonte. Odpiram razpravo o vseh agencijah in tudi Evropski komisiji. Kolega Zlotovski, želite besedo? Prosim. Zgadam, mislim, da so osebnjente postempi. Ja, strinjamo se s tem, da je prišlo do napredka glede podpiranja oblikovanja TNT iz strukturnih in kohezijskih skladov. Strinjamo se tudi s tem, da potrebujemo temeljito analizo glede vplivov skladov na druge instrumente in preučiti moramo tudi ravnovesje naložb v zemljepisni del pri prometu. Ne bomo pa podprli ločene proračunske postavke. Pri tem večletnem finančnem okviru podpiramo to, da bi pomešali različne vire financiranja, podpiramo finančne mehanizme, ampak potrebujemo strokovno podporo za to, da bi to lahko izkoristili najboljši možni način. Torej ne pozamem, podpiramo sklepe, podpiramo tudi razrešnico. Glede Evropske agencije za pomorsko varnost. Podpiramo to, kar je v mnenju. Isto pa velja tudi za železnice. Hvala. Hvala, kolega Zlotovski. Kolega Telička, prosim. Hvala, predsedojoča. Najprej bom povedal nekaj splošno proračunu, naj rečem, da drži to, kar sem že povedal zadnjič. To je zelo dober predlog in vesel sem tudi tega, da so ti predlogi pozitivni, to odražajo. Vesel sem, da se strinjamo glede tega, da potrebujemo oceno. Kot je rekla kolegica Demonta, je treba to podariti. Mislim, da to odraža to, kar sem želel imeti in tu smo na isti valovni dolžini. No, če smem, pa bi sedaj tu zamenjal klobuk in bi govoril v imenu kolegice de Miltenburg glede Ase in Cezarja. Torej, v imenu poročevalke v senci iz Aldeja podpiramo razrešnico pri Cezarju, pri Asi pa imamo minus le pri šestem predlogu spremembe. Strinjamo se s tem, da bi pospešili evropsko zakonodajo o brezpilotnih letalih, ampak tu ne smemo pozabiti tudi na revidiranje temeljnega akta. Imamo sedmi predlog, ki to združuje. Potem tu še vedno želimo, da bi druge skupine podprle črtanje zadnjega dela sedmega odstavka. Pri četrtem predlogu se ne strinjamo s poročevalcem, da bi morali znižati subvencije Evropske unije za dve tretjine aze. Torej, to že plačuje industrija. To je zelo dobro, zato ker je prid industriji, recimo, ko gre za certifikacijo in drugo, ampak če imamo regulativni nadzor, tega ne bi smela plačevati industrija kajti to je interesu Unije in upam, da je to lahko odraženo. Kot so rekli kolegi, torej prispevek iz evropskega proračuna bo potreben in zato smo vložili četrti predlog spremembe. Matajas se veseli glasovanja in končnega poročila. Hvala. Hvala, kolega Telička. Kolegica Foster, prosim. Thank you, Hvala predsedojoča, hvala kolegica De Monte, hvala za upravljeno delo. Nekaj komentarjev bi imela pri Asi in pri Cezarju. Pri Cezarju želimo vsi poslaniti bolj odločno sporočilo zlenste državam članicam, ker vidimo, ki so vire, ne moremo izvajati Cezarja dve zaradi političnih vprašanj in to je prav neumno. Prav tako nismo videli napredka pri drobljenju zračnega prostora. Ponovno, ker je premalo politične volje. In tu moramo biti odgovorni tudi v državah, članicah, ker imamo strukture, ki obstajajo. To je nekaj komentarjev. Seveda bomo podprli razrešnico. Potem je odlično tudi to, da smo prepoznali, da imamo tudi vprašanje glede brezpilotnih letal tudi to smo dali v spredje in eh, to se bo širilo in v prihodnih letih je treba širiti eh, ta sektor industrije. Potem, kar je OAS ja, povedal gospod Delun, da strinjam se s tem, kar je povedal Pavel Telička pri četrtem predlogu s tem. Prispevke Evropske unije, KS, so zelo majhni, ampak agencija je oblikovana v takšnem okviru komisije Evropske unije. Torej, ne vem, ali bo to ostalo v okviru tega statusa, čeprav več kot tri četrtine proračuna plačuje industrija, plačuje podjetja ali ne. In če želite, da je Evropska unija vključena na takšni ravni, potem je treba poskrbeti za to, da se financiranje ohrani. Potem pozdravljam omembo povečnega področja uporabe pri prespilotnih letalih. Potrebujemo proračun za to. In potem vprašanje za kolega Delundo. Ne vem, če sem slišala odgovor pri tretjem predlogu glede razhajanj, pojasnilo glede razhajanj o različnih delovnih mestih. Ne vem, kje je s tem, kje je tu pojasnilo, ampak vsekakor bomo podpirali razrešnice pri vseh točkih in le to pojasnilo bi želeli. Hvala predsedujoča, hvala kolegica Demonte. Hvala. Gospa Foster. Kolega. Tudi se nizki. Ja, k šifturajo. Ja, glede skupnega podjetja Shift Rail bi rad nekaj povedal. In sicer Me zanima, kako je s tem. To so mogoče res mladi projekti, ta je celo najmlajši. Ampak videli smo, da ima veliko perspektivo in tako bo tudi v prihodnosti. Ta projekt je vendarle omogočil izboljšanje eh, železniških projektov. Vsev sem, da je bilo delo kolega Ferberja dobro opravljeno, to je pravo izhodišče za naš odbor za promet. Tu je veliko predlogov sprememb, ki so izboljšali vizijo skupnega podjetja Shift to Rail. Vesel sem tudi to, ker je kolega Ferber sprejel moje predloge sprememb in prepričan sem, da bo to poročilo pomagalo, da bomo bolje delali v prihodnosti. Da bomo lahko izboljšali perspektivo za železnice v okviru evropskega prometa. Hvala predsedujoča, hvala. Sedaj pa ponovno poročevalec gospod Delunde, prosim. Yes. Ja, glede tretjega predloga spremembe iz Aldeja. Tu vidimo razhajanja v uredbi. Vidimo, kako različno se obravnavajo ključni vidiki. Tu je kar nekaj težav tudi pri imenovanju ključnega osebja, prav zaradi teh razhajanj, kako je to urejeno pri drugih agencijah in želijo to popraviti. To podpiramo. Uh, Ampak uh, vprašati morate Alde o tem, tiste, ki so spisali ta predlog spremembe. Hvala. Gospod uh, Delune, kolegica De Monte. Ja, hvala lepa. Rene bi pokomentirala to, kar ste rekli pri ASI, mi podpiramo predloge sprememb. Poleg tega, da ima to mnenje že tako ali tako odlično vsebino, mi podpiramo predloge sprememb. Hvala, kolegica Meissner. Mislim, da nihče ni povedal ničesar o EMSI, tako da z tega vidika vse uredo. Euh, Dobro, vse smo slišali, jutri bomo glasovali ob devetih glede vseh agencij. Dobro, gremo naprej. Z Evropsko strategijo za kooperativne inteligentne prometne sisteme. Naš poročevalec je kolega Ujeli. Dobite besedo. Potem pa bodo dobili besedo poročevalci v senci, potem pa se bomo posvetovali z Evropsko komisijo. Kolega Ujeli, prosim. Thank you.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 vključno z drugimi odbori, tim odborom. Rad bi čestitev tudi poročevalcem v Sinci, ki so opravili veliko dela. Drage kolegi, reči moram, da sem bil priča sestavljanju različnih poročil in redko se zgodi, da poročevalci v Sinci opravijo toliko dela, kot so ga tu. tako da lahko sedaj poročam o rezultatih pred glasovanjem. Naj spomnim na to, da smo začeli pred, delati pred letom dni in eh, že skoraj da leto je minilo. S kolegi smo sodelovali, septembra smo se pogovarjali, potem smo poročilo predstavili novembra. Imeli smo 176 predlogov sprememb, kar smo morali obravnavati nedavno. In kolegi so videli več kot 70 organizacij iz industrije in drugih, ki so prispevali. Imamo 24 kompromisnih predlogov sprememb. Tudi jaz se strinjam z večino teh predlogov sprememb, kot tudi z večino skupine. Imeli smo razpravo le glede nekaterih predlogov. Predvsem je šlo za spremembe v načrtovanem napredku, rokih glede izvajanja. No, želel bi si, da bi mogoče bili pri nekaterih vprašanjih bolj progresivni, ampak seveda moramo upoštevati tudi to, da ne moramo pošiljati neposredne zahteve evropskim organizacijam in institucijam, tudi ko gre za zelo pomembne vprašanja, kajti to vpliva na življenja generacij. Vse od novorojenčkov pa do tistih, ki so stari 80 let. Torej, to so zelo pomembna vprašanja. Ta napredek imko, libe, envi. Eh, vsi ti odbori so predstavili pomembna mnenja in številni vidiki so bili tu vključeni v to poročilo. Upam, da ko bomo končno sprejeli poročilo, bo parlament imel eno samo stališče o tem. Mogoče bi predstavil nekatere vidike, kjer se je prvotno besedilo spremenilo, poročevalci v senci in kolegi poznajo te informacije, ampak tudi preostali del odbora bi moral biti obveščen o tem. Torej imamo 15. odstave glede tehnološke neutralnosti recimo. To je bila ena izmed najpomembnejših razprav, kar smo morali potem tudi upoštevati. Tu moramo imeti odprt pristop do tehnologij, ki jih še ne poznamo danes. Recimo, dragi člani, pomislite, če bi kdo začel razmišljati o tehnologiji, kot so recimo pametni telefoni, različne aplikacije, glede sistemov in drugega, bi nekdo iz preteklosti rekel, da so to neumnosti. Danes pa ne moremo živeti in delati brez teh naprav. Tako da je treba pustiti odprta vrata novim tehnologijam, ki se bodo pojavljale. Potem imamo tudi evropske institucije. Tu bomo potrebovali obstoj kooperativnih tehnologij na trgu. ITS ima uh, zelo dobro strategijo, tu imamo tudi platformo, kjer imamo 16 držav članic, ki so se že odločile za ta inteligentni sistem G5 zlasti. Ti sistemi bodo obstajali. In eh, za nekatere države je to že jasna izbira, ampak pustiti moramo odprta vrata novim tehnologijam. Potem moramo tudi komunicirati o tej potrebi, potem da moramo biti kompatibilni. Za nazaj in za naprej potrebujemo tudi interoperabilnost. V kompromisu omenjamo tudi tehnološko komunikacijo, ki temelji na satelitih na celicah. To so zelo dolgi procesi, skozi katere smo šli skupaj. Sporočevalci v senci, potem imamo kompromis 22, odstavek 20. Tu je bilo kar nekaj živahne razprave o tem. Vedeli smo, da je to pomembno vprašanje. In mogoče bomo s tem odprli Pandorino skrinico mogoče bomo naleteli na številne težave v tem kontekstu, ampak mislim, da se lahko že strinjamo s tem, da imamo podatke na samem vozilu, to je zelo pomembno. V bližnje prihodnosti bo to odločilno, ne samo na tem področju, pa tudi drugije. Imeli smo predvsej živahno in žgočo razpravo o tem, preko elektronske pošte prav tako dokler nismo oblikovali kompromis. Komisijo pozivamo k temu naj sestavi določbe do konca leta. V mislim času pa je lahko odprto to vprašanje glede tega, kdo in kako lahko dostopa do teh podatkov. Kolega von Miltenberg je tudi imel kar nekaj pomenih vprašanj. Ne vidim ga ampak naj rečem, da je eden izmed najbolj aktivnih poročevalcev priporočilo CITS-u. Tu bi se morat zahvalil za to poročilo pri mnenju IMKA. Tu imamo predlog spremembe 72 na seznamu za glasovanje, to podpiram. Kolega Miltenburg pošilja vam sporočilo. Šlo je za napakico, imeli smo minus na seznamu glasovanja, ampak to je napaka. Seveda podpiram tudi predlog 172, tako da ne, ni treba, da imamo razpravo tem naslednjih 20 minut, ker jaz to podpiram. 14. kompromis, tudi o tem smo se pogovarjali, kolega Miltonburg je predlagal, da bi imenovali tudi proizvajalce vozil, da bi jih identificirali tako, da ne bodo hranili podatkov, ki jih zbirajo brez izrecnega soglasja tistih, ki so tu zadevni v teh podatkih. S tem se strinjam, ampak predlagam kompromis. Kaj ti vozniki vozil lahko podajo soglasje glede rabe podatkov. Potem kolega Kohs. Potem predlog podpredsednika. Tu je prišlo sicer v zadnjem hipu. Tu imamo eno vprašanje, eno točko v poročilu. Tu je predlog 66, to bom podprl in predlagam, da odražimo to stališče. Torej, izraz, če je to primirno, if appropriate, tega ni v nobenem predlogu spremem. Nasplošno podpiramo poročilo Koha in to, kar je bilo že sprejeto v preteklosti kar je bilo sprejeto z veliko večino. In to je sedaj skladno s poročilom Koha. Prosim, da to podprete. Dragi kolegi, pred nami je zelo zanimiv proces, tudi za nami. In sedaj smo se res dobro seznanili s to temo, s prihodnostjo CITS-a, tako da pozivam vse na jutri to podprejo. Merci. Hvala lepa, gospod poročevalec. Sedaj pa kolegica Ferkenen. Yes, ja, hvala predsedujoča, hvala poročevalcu, sem poročevalcem v senci, hvala vsem. Mislim, da je bil osnutek poročila poročevalca dobro izhodišče za naše delo. In sedaj po vseh teh tednih pogajanj, po vseh predlogih spremem vidimo, da je poročilo še boljše kot osnutek, torej imeli smo dobro sodelovanje. Rezultat je zelo dobro uravnotežen. Naj podarim isto, kot je to storil že poročevalec. Seveda smo imeli pri teh točkah največ razprave, ker je bilo to jasno poročilo. Najprej glede tehnologije, kajti vemo, da imamo že različne tehnologije, ki so na voljo. In tehnologije se nenehno razvijajo, tako da je zelo pomembno, da se strinjamo glede pristopa, ki je tehnološko neutralen. Tako da bomo povezali vse tehnologije, da bomo poskrbeli, zato imamo najboljšo možno podporo širitvi osnovnih storitev CITS. Pomembno je, da damo vsem tehnologijam možnost, da obstajajo, da trgujejo na trgu. To je bistveno za inovacije in za nove priložnosti. To je bil zelo dobro in ravnotežen kompromis. Potem naj podarim tudi pomembnost kompromisa 22 glede dostopa do podatkov v zilih. Treba je poskrbeti za to, da imamo celotno verigo vozil, da lahko vsi v verigi, tako kot uporabniki, imajo prednosti digitalizacije. Tako je pomembno, da imamo iste pogoje za vse, da bomo poskrbeli za enake konkurenčne pogoje, kot tudi za nove inovacije. Prav tako je treba poskrbeti za varnost glede dostopa in shranjevanja teh podatkov. Tako da mislim, da je bistveno, da komisija objavi zakonodajni predlog o dostopu do podatkov o vozilih najpozneje do konca tega leta. Mislim, da je bilo to zelo pomembno našem poročilu, ki smo ga sprejeli tu pri teh vprašanjih. Ampak mi lahko podpremo vse kompromise. Hvala še enkrat poročevalcu, sem poročevalcem v senci, mislim, da smo imeli zelo dobro razpravo in vsi so bili zelo pripravljeni iskati kompromise. Veliko zadovoljstvo mi je bilo delati z vami. Hvala. Beaucoup, Hvala, gospa uh, Ferkenen, gospod uh, Zlotovski, prosim merci beaucoup. Chciałbym podziękować sprawozdawcy, oczywiście. Hvala, želel bi se zahvaliti poročevalcu za dobro organizacijo pogajanj. Hvala tudi za pripravo kompromisnih predlogov sprememb. Podpiramo vsa prizadevanja, ki so usmerjanja v spostavitev modernega in inteligentnega prometnega sistema v Evropi. Mislimo, da je to edini način za zmanjšanje števila nesreč v prometu. To bo prispevalo k temu, da bo promet postal bolj okolju prijazen. Vendar pa zato potrebujemo jasno strategijo in jasni pravni okvir. Uh, Eh, samo na ta način bomo lahko pomagali raziskovalnim inštitutom držav članic. Eh, tekma na področju tehnologije že traja in Evropska unija mora izkoristiti vse potencijale. Ne smemo zaostajati. Vesel sem, da govorimo o konkretnih eh, rokih, o konkretnih podatkih. Mobilizirati je treba Evropsko komisijo, ti roki so pomembni tudi z vidika prihajajoče nekega večletnega finančnega okvira. Ehm, ne bomo mogli uresničiti agende, če ne bomo imeli podpore za razvoj inovacij, za raziskave in razvoj. Brez tega ne bo napredka. Pa še nek vidik je pri tem pomemben in sicer gre za vprašanje varstva podatkov in varstva zasebnih podatkov tukaj bo nekaj zbiranja podatkov, zato tukaj obstaja tudi tveganje kibernetskih uh, napadov. Zato moramo paziti na to, da um, ne bodo ogroženi podatki, ki jih bomo zbirali v okviru teh sistemov. Um, prav tako pa ne smemo sprejeti zakonodaje, ki bi ovirala tehnologijo, ne smemo ustvarjati. Uh, oskih grl pri širjenju najboljših možnih tehnologij. Zato sem vesel, da je to zapisano v predlogih sprememb. Torej gre za pomen neutralnosti tehnologije. IKR to besedilo podpira. Hvala. Uh, Hvala lepa. Uh, kolegi so povedali že veliko o poročilu, o dobrem sodelovanju s poročevalcem. Um, jaz lahko tako samo uh, potrdim v imenu gospoda van Miltenburga, zahvaljujem se tudi vašemu asistentu. Kaj ti sodelovanje je dobro potekalo na vseh ravneh? Podpiramo vse kompromisne predloge sprememb, ki so bili sklenjeni, No, gospod Miltenburg govoril v imenu skupine Alte, eh, ko zahteva od komisije, da do konca leta objavi eh, analizo eh, komisije, potem treba spoštovati tudi splošno uredbo o varstvu podatkov in treba zagotoviti visoko stopnjo varstva za potrošnike. Skratka, poročilo je zelo dobro in imate podporo naše skupine. Hvala, gospod Telička. Gospod Delunde. Hvala, gospa predsedujoča. Poročilo je dobro, sodelovanje je bilo konstruktivno, dobro. Zato se zahvaljujemo poročevalcu, podpiramo vse kompromise, podpiramo poročilo, tudi predloge sprememb v zvezi z dostopnostjo intermobilnosti intermodaliteto v zvezi z eh, financiranjem agende in strategij. Skratka, upoštevili ste vse naše predloge spremljen. Hvala, gospod Lune, gospod Kol. Ja, vielen Dank auch. Hvala lepa, tudi jaz se prisrčno zahvaljujem poročevalcu za zelo dobro poročilo. Vem, da obstaja povezava med mojim poročilom na lastno pobudo za reševanje človeških življenj z pomočjo več varnosti cestnega prometa. V zvezi z predlogom spremembe 11 želim nekaj dodati. Tukaj je sedaj zapisano, da bi morali um, na primerjalni način izboljšati sisteme za pomoč voznikom. No in ker ne moremo tukaj uh, predpisovati vsega, ampak samo tiste, ki so povezani za varnostjo, bi želel dodati point out that certain driver assistance systems should be further developed. Torej, to bi dodal. Certain driver assistance systems. Eh, no in na ta način bo poročilo tudi bolj združljivo z mojim poročilom, ki je bilo sprejeto z veliko večino. Hvala, zdaj pa komisija ponovno. Predajamo besedo. Aja, ne. Predstavnika ni tu. Ja, jaz ne maram čakati Evropske komisije. Go. Go. Boš vi kam, da ne. Vseeno pa bom dala besedo kolegu v Eliju, ki bo odgovoril na vsa ta vprašanja. A, vendar le to je. Kolega Wim van de Komp je šel po komisijo. Čestitke, čestitke. Komisija dobi besedo glede poročila kolega Ujelije. Monsieur Van den der Linde, c'est vous hein? Collègue Van der Linde. We do a bit, a bit of uh, gender balance, no, if you no, don't mind. No. Uh, eh, nekaj uravnoteženosti med spoloma, če nimate nič proti. Voilà. Evropska komisija, prosim. Thank you very much and sorry. Hvala lepa. Oprostite, da smo zamudili. nekoliko sem uh, pridobila teže med božičnimi počitnicami, zato nisem zaradi tega nič hitrejša. Skratka, uh, mi smo pozorno preučili osnutek poročila, preučili smo tudi delo uh, članov odbora in pa njihove predloge sprememb. Nasprotno bi rekel, da Vaš, da nas vaše poročilo spodbuja k temu, da hitreje ukrepamo in da hitreje razvijamo um, ta sistem za pametni promet, to je namenjeno državljanom uh, in izboljšavi cestnega prometa, varnosti cestnega prometa kot uh, takšne. Torej, mi smo se tukaj zauzeli za številna načela. Najprej ta tehnologija ni nekaj izoliranega, to je um, pravzaprav del globalnega sistema kooperativnih inteligentnih povezav. Uh, no, veliko se je zgodilo od zadnjega poročila, veliko dela je bilo opravljena, opravljenega tudi v avtomobilskem sektorju. Uh, tudi tukaj je bilo sporočilo uh, sprejeto nedavno o strategiji do leta 2030. Uh, no, uh, mi bi k uh, predlogom sprememb dodali še seznam storitev, ki bi jih morali začeti izvajati do leta 2019. No, uh, večkrat je bilo v poročilu podarjeno, da mora tehnologija biti uh, tehnološko neutralna. Uh, sea Road mora uh, seveda biti tehnološko neutralna, s tem se strinjamo. Uh, gre ne na zadnje za upravljanje cest po celotni Evropski uniji. Potem še nekaj bi želela izpostaviti. Strategija kot takšna eh, je že dosegla številne cilje. Industrija je tukaj že zelo aktivna, pripravlja se na ta rok, ki bo potekal leta 2019 pričakujemo um, opremljen, veliko opremljenih vozil, ki bodo šla v promet ob tem datumu. Potem veliko smo naredili tudi na področju kibernetske varnosti. Tukaj smo sprejeli kar nekaj smernic, zato da bi lahko zagotovili uh, zaupnost vseh sporočil. No, istočasno pa moramo seveda poskrbeti za to, da visoka stopnja varnosti ne bo ogrozila interoperabilnosti teh um, kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov. No, mi smo že začeli razvijati delegirani akt v zvezi z eh, CITS, eh, imeli smo tudi nekaj delavnic, eh, srečanj s predstavniki industrije, tema je zelo vroča, moram reči, ustvarja oziroma povzroča tudi veliko pomislekov in povzroča veliko zanimanje. No, seveda zelo cenimo podporo Evropskega parlamenta, zlasti na področju interoperabilnosti. To je ključnega pomena, če želimo spodbuditi naložbe v to področje, kar najhitreje. Istočasno pa moramo. Seveda poskrbeti za ustrezene investicije. No, v našem dokumentu o strategiji lahko vidite, da se ne osredotočamo samo na kratkoročno strategijo, skušamo razmišljati eh, na dolgoročen način, skušamo zagotoviti, da bodo storitve, ki jih želimo začeti izvajati, prinesle koristi vsem na področju komunikacijske tehnologije. Seveda si ogledujemo tudi možnosti v zvezi z eh, storitvami pete generacije, potem satelitske navigacije in tako naprej. Tako da v tem smislu podpiramo delo, ki je bilo upravljeno v parlamentu in pozdravljamo zanimanje za to temo. Eh, pogosto na to gledamo kot na zelo tehnično temo, no, ampak vesela sem, da se je vaš odbor tako intenzivno ukvarjal s tem. Hvala, kolegica Claire Depre. Ali je vaš moški kolega tamle pripravljen še kaj dodati? Ne. Dobro, potem pa predajam besedo poročevalcu. Prosim. Ko sem se pa najavljal, ko so predstavnica Evropske komisije je govorila o tem, da je naš odbor pokazal veliko zanimanja za to temo. Lahko vam obljubim, da bo tako ostalo tudi v prihodnosti še naprej. Eh, se bomo zanimali za to temo in prosim, da nas še naprej mm, povabite na vse uh, seje, dialoge v zvezi s tem, v zvezi z CITS. Zahvaljujem se kolegom za sodelovanje. Ehm, dve stvari. Sprejemam predlog našega podpredsednika. Ehm, treba je nekako uskladiti obe poročili, tako da bom poskrbil za potrebne spremembe um, v beseditev. Pa še nekaj, vse poročevalce, so poročevalce, bi želel povabiti in uh, želel bi vam podariti uh, steklenico dobrega mačarskega vina. Res smo opravili dobro delo. Upam, da jutri ne bo več prometnih problemov v Bruslu in da bodo vsi tukaj ob 9. uri zjutraj, ko bomo glasovali. Veliko veselje mi je bilo eh, sodelovati z vami. Merci, Hvala, kolega Ojeli. Upam, da bodo ti pročevalci v senci delili to vino s kolegi po glasovanju. Dobro, jutri glasujemo, začnemo ob devetih. Žal mi je, ampak moram vam reči, da je to konec sestanka odbora za promet. Ja, jutri ob devetih nadaljujemo. Ostali bomo za sestanek koordinatorja, ampak imamo 20-minutni odmor. Torej ob 16.40 nadaljujemo sestankom koordinatorja. Dobro, drugi pa lahko odidete in se vidimo jutri ob devetih. Hvala.